in s tem se strinjajo vse politične skupine. Druga točka, razprava o pridružitvi Bolgarije in Romunije k šengenskemu območju. To eh, bo vključevalo tudi ustna vprašanja naslednjih političnih skupin ALDE, GUE, NGL in EFD. Tretja točka. Obseg razprave o razmerah v Jemnu in Bahrajnu bomo razširili zato, da bo to vključilo tudi Sirijo in Egipt. Četrta točka izjava eh, visoke predstavnice in podpredsednice komisije bo vključena po razpravi o razmerah v Jemnu, Bahrajnu, Sirijo in Egiptu. Resolucija bo mm, podana na glasovanje na, plenarnem zasedanju, na drugem plenarnem zasedanju v oktobru. Glasovanje bo torej na naslednjem plenarnem zasedanju. Eno minutni govori. To bo po točki o Ukrajini. In še zadnja novica. Zasedanje se podaljša do desetih zvečer. Do desetih zvečer torej. Četrtek. Poročilo gospe Bowles v zvezi z imenovanjem člana eh, izvršnega odbora Evropske centralne banke, bo vključeno mm, v glasovanje. Roka za predloge sprememb ni. To so spremembe, ki so jih sprejele politične skupine. Ima kdo kakšno pripombo? Ne. Dobro. Sedaj pa še predlog spremembe. Da, seveda gospod Golneš. Hvala lepa, gospod predsednik. Eno pripombo bi imel glede današnjega dnevnega reda. Predvidena je razprava o razmerah v Jemnu in Bahrajnu. To razpravo ste sedaj razširili še na Sirijo in Egipt. To so zelo pomembna vprašanja, vendar se dotikajo držav, s katerimi nismo neposredno v stiku. Tako da, gospod predsednik, v tem trenutku so oborožene sile evropskih držav skupaj z NATO-vimi silami tiste, ki ubijajo v Libiji zadnje podpornike starega režima. To je precej izven okvira mandata, ki ga je podelil Hrvatski eh, svet Združenih narodov. V tem trenutku evropske bombe v Sirti in okolici povzročajo smrtne žrtve. Mislim, da nismo mi vedno hrabri vitezi ampak včasih storimo tudi kaj napačnega. Enako velja tudi za ZDA. Hvala lepa za vaše pripombe. Sedaj pa predlog skupine ELS v zvezi z rokom za vložitev predlogov resolucij o razmerah oziroma o razpravi o razmerah v Jemnu, Bahrajnu, Siriji in Egiptu. Torej Jemen, Bahrajn, Sirija in Egipt. EL